Hrvaško in resnično bi me veselilo, če bi tudi v prihodne lahko tesno sodelovali. Spoštovane kolegice in kolegi, izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta. Kar zdaj to izvolitev predlagam, da je rok za uložitev kandidatur danes ob 18. uri in 30 minut. Nihče ni proti, torej je tako odločeno kandidature se vlagajo v dvorani R nič nič ena nič ena. Tam eh, je tudi na vratih napisano, da gre za pisarno predsedstva. Torej nič nič pika ena nič ena v stavbi Louis Weiss. Tam bo namestnica generalnega sekretarja prisotna in bo spremljala kandidature. 18 ura in 30 minut je torej rok za uložitev kandidatur za podpredsednike. Zdaj prekinjam zasedanje, ponovno začnemo danes zvečer ob 19.30 minut. Hvala lepa.